are you ready? ho l'onore spoštovani z velikim veseljem najavljam da je konferenca predsednikov političnih skupin ravno kar sprejela odločitev da nagrado saharova za leto 2017 za svobodo misli podeli demokratični opoziciji v Venezueli. All'Assemblea nazionale.